Good morning, have... Dobro jutro, upam, da ste pripravljeni. Upam, da imate glasovalne kartice tukaj. Začeli bomo z elektronskim glasovanjem. Lepo prosim, da kartice ustavite v glasovalne naprave. So, the first vote today is on objection. Najprej glasujemo o nasprotovanju v skladu z členom 106 poslovnika, gensko spremenjena koruza 1507, 59, 122, 810, NK 603 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo enakih številk. Glasujemo elektronsko, glasujemo. And it's It is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugo glasovanje je spet nasprotovanje v skladu z gensko spremenjeno koruzo GA21. Glasujemo. And it is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Gardini, mehanizem sklepa parlamenta in sveta v zvezi z mehanizmom unije na področju civilne zaščite. Predlog spremembe 23. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Budget 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Budget 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Regi 14. Kdo je za? Proti? To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Reči 15, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 100, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Reči 16, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 103, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 109, kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. 101, kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. 102, kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 1, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 108, kdo je za? Proti vzdržani proti vzdržani, zavrnjeno. Reči 18, do je za, proti vzdržani, zavrnjeno. Reki 19, do je za, proti vzdržani, sprejeto. 110, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Reki 20, kdo je za, proti. Ne vem, kaj počnete, zeleni. <laughs> Se upravičujem, ampak eh, res ne vem. Zavrnjeno. 9-4, kdo je za? Proti, vzdržani. Zavrnjeno. 111, kdo je za? Proti, vzdržani. Zavrnjeno. 10, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto. 112, ne, ta je brezpredmeten. 113, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. So we are to 115 now. Yeah, that's what I'm saying. One you want to check Regi 21? Regi 21. 113. To je bilo sprejeto. Mi jo seveda z veseljem lahko preverimo. Izvolite, glasujemo. 113. Konec glasovanja. Sprejeto. 115, kdo je za? Proti? Vzdržanje je sprejeto. 116, kdo je za? Proti? Vzdržanje. ELS, 116, a ste za? 116, kdo je za? Proti? Vzdržanje. To bomo preverili. Preverjamo 116. Konec glasovanja. Sprejeto. Se upravičujem, zgodaj je še. 114. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 119. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 120, to je za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 121, to je za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 11, to je za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto. 13, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto. 133, kdo je za? Proti? Še enkrat, 133, kdo je za? Proti? Vzdržane, to bomo preverili. Preverjamo 133, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 134. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. Regi 23. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Regi 24. Kdo je za? Proti vzdržani. To bomo preverili. Regi 24. Konec glasovanja. Sprejeto. 14. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Regi 25. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 135, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, regi 26, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 136, to je za, proti, vzdržani, sprejeto, 137, to je za, proti, vzdržani, to bomo preverili, 137, glasujemo. and it's closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 138 je za, proti vzdržani zavrnjeno. 139 in 140, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 142, kdo je za, proti vzdržani sprejeto zavrnjeno. Kompromis 3, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 4, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Regi 27, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 5, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. way. Uh, 219. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Budget 6, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Budget 7, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 221, 227, kdo je za proti vzdržani, zavrnjeno. 224, kdo je za, proti vzdržani, to bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 20, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 225, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 98, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 99, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 226, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Regi 35, kdo je za, proti, vzdržani proti vzdržani. Sprejeto 90, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto 228, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 229, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno pač je 8, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto 230, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno regiji 36, kdo je za proti vzdržani, zavrnjeno 21, do je za, proti vzdržani, sprejeto 231, do je za, proti vzdržani, zavrnjeno 232, do je za, proti vzdržani, zavrnjeno 233, do je za, proti vzdržani, zavrnjeno regiji 37, do je za. Proti vzdržani, zavrnjeno 234 do je za, proti. To bomo preverili. 234 glasov. Ah, Konec glasovanja. Zavrnjeno. 235 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 237 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 237 do je za proti vzdržani. Zavrnjeno 236, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 239, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 240, kdo je za, proti. To bomo preverili. 240. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 241 do je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 242 do je za, proti, zavrnjeno, 243 do je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 245 do je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 22 do je za, proti, vzdržani sprejeto. Ustni predlog spremembe. to je ustni predlog spremembe poročevalke. Glasujemo o prvem členu, prvem odstavku 15. točke v 23. členu. To je za, proti, vzdržani. Sprejeto. D11. Kdo je za, proti? A, ta je brezpredmeten. Prav. Dvesto oseminštirideset in dvesto devetinštirideset. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 250. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 251. Kdo je za? Proti. Vzdržani. To bomo preverili. Preverimo 251. Glasujemo. Uh, Konec glasovanja. zavrnjeno. Regi 38, do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 912, do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 252, do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 253, do je za, proti, vzdržani, sprejeto. Bađe 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Regi 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto 24. Kdo je za? Proti, vzdržani. Zavrnjeno 25. Kdo je za? Proti, vzdržani. Zavrnjeno 1. Kdo je za? Proti, vzdržani. To bomo preverili. Preverjamo 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 26. Kdo je za? Proti vzdržanje. Zavrnjeno. 27 je brezpredmeten, 28 do za, proti vzdržani, zavrnjeno. Regi 2, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 29 do za, proti vzdržani, sprejeto. 30 do za, proti vzdržani. To bomo preverili. 30 torej. And it's closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 7. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 34. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 35. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 8. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 45. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto 46 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 47 do je za, proti vzdržani. Sprejeto 48 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 49 do je za, proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko, nisem videla vseh rok if I would have said I haven't seen the Greens, you would have laughed at me. <laughs> so, vote is closed and it is adopted. Konec glasovanja sprejeto. 50. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 51 za proti vzdržani sprejeto, 52 je za proti vzdržani. To bomo preverili. Preverimo 52. and it is closed and it is rejected. Zavrnjeno. 53 do za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 54 do za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 55 do za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 56 do za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 57 do za, proti, vzdržani zavrnjeno. 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 58, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 59, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Regij 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Regij 8, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 60, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. Budget 3, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Regi 9, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 61, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 62, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 63, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 64, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 67 je za, proti vzdržani zavrnjeno, 65 je za, proti vzdržani zavrnjeno, 66 je za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 9 je za, proti vzdržani sprejeto, 73 je za, proti vzdržani zavrnjeno, 74 je za, proti, to bomo preverili. 74 and it is closed and it is adopted 75 75 za proti vzdržani zavrnjeno 76 dobro dobro preverjamo 75 preverjamo and it is closed In konec glasovanja zavrnjeno vedela sem da bo na tesno. 76. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 78. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 77. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Budget 4. Ne, ta je brezpredmeten. 79 in budget 5, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 80, kdo je za, proti, vzdržani. Preverjamo 80. And it's closed. And it is rejected. Zavrnjeno. Sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. 81 in reče naj za, proti, vzdržani, sprejeto. 82 za proti, vzdržani zavrnjeno, 83 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 84 za, proti, vzdržani, preverimo. Glasujmo. Ali ne boš glasoval? Dobro, sedaj je konec glasovanja. Zavrnjeno. 8 za, proti, zdržani, preverimo, predlog spremembe 8. Sprejeto 9-2 za, proti, zdržani, sprejeto, reče 12 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 9 za, proti, zdržani, sprejeto, 85 za, proti, zdržani, preverimo, predlog spremembe 85. Konec glasovanja, zavrnjeno 86 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 87 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 9-3 za proti vzdržani sprijeto, 88 za, proti vzdržani sprijeto, 89 za, proti vzdržani, preverimo, amandman 89. Konec glasovanja, sprijeto, 90 za, proti vzdržani sprijeto, reči 13 za, proti vzdržani sprijeto. 91, 92, 93 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 94, 95, 96 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 87 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 98 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 99 za, proti, zdržani vzdržanje zavrjeno. Sedaj pa bomo glasovali o celotnem poročilu. Glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je sprijeto. Čestitke. Sedaj pa bomo glasovali o poročilu. Na lasno pobudo Evropa v gibanju Agenda za prihodnost mobilnosti v EU kompromis ena za proti vzdržani sprejeto. Kompromis deset za proti vzdržani sprejeto. Kompromis tri za proti vzdržani sprejeto. Kompromis dva za proti vzdržani sprejeto. 16 za proti vzdržani sprejeto sprejeto. Predlog spremembe 21 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 4 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 31 za, proti vzdržani sprejeto. 32 za, proti vzdržani sprejeto. 35 za, proti vzdržani sprejeto. 36 za, proti vzdržani zavrnjeno, 38 za, proti vzdržani sprejeto, 39 za, proti vzdržani sprejeto, 40 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 6 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 7 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 56 za, proti vzdržani sprejeto preverimo 56. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 58 za, proti zdržani sprejeto 59 za, proti zdržani zavrnjeno. Kompromis 8 za, proti zdržani sprejeto 59. 66, glasovali bomo v dveh delih, najprej za prvi del za proti vzdržanje sprejeto, drugi del za proti vzdržanje zavrnjeno. Tudi 68 v dveh delih, prvi del za proti vzdržanje sprejeto, drugi del za proti vzdržanje. Preverimo drugi del. Glasujmo konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 9 za, proti vzdržanju sprejeto, 73 za, proti vzdržanju sprejeto, 73 za, proti vzdržanju sprejeto, 74 za, proti vzdržanju zavrnjeno. Sedaj pa bomo glasovali elektronsko celotnem poročilu, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. To je bil res zgledni glasovalni seznam. Imeli smo ogromno kompromisu. Sedaj pa bomo glasovali o mnenju o preglednem in odgovornem upravljanju naravnih virov v državah v razvoju. Gozdovi, Katarina Konečni, pripravljavka mnenja. Kompromis ena za proti zdržani sprejeto. Pet za proti zdržani sprejeto. Kompromis dva za proti zdržani sprejeto.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 21 za, proti vzdržanje sprejeto. 23 za, proti vzdržanje sprejeto. 24 za, proti vzdržanje preverimo. 23, 23. Konec glasovanja. Sprejeto. 24 za, proti vzdržani sprejeto, 26 za, proti, vzdržani sprejeto, 27 za, proti, vzdržani sprejeto, 28 za, proti, vzdržani. Preverimo 28. Konec glasovanja. Sprejeto 29 za, proti vzdržani, sprijeto 30 za, proti vzdržani, sprijeto 31 za, proti vzdržani, sprijeto 32 za, proti vzdržani, zavrnjeno 93 za, proti vzdržani, sprijeto 37 za, proti vzdržani, sprijeto 38 za, proti vzdržani, zavrnjeno 40 za, proti vzdržani, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. 51 za, proti vzdržani spleto. 54 za, proti vzdržani zavrnjeno. 53 za, proti vzdržani sprejeto. 55 za, proti vzdržani sprejeto. 57 za, proti vzdržani sprejeto. 58 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 4 za, proti vzdržani sprejeto. 64 za, proti vzdržani sprejeto. Proti vzdržani, sprijeto 66 za. Proti vzdržani, preverimo 66. Glasujmo. And it is Konec glasovanja. Zavrnjeno. 67 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 69 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 70 za, proti vzdržani, sprijeto kompromis 5 za, proti vzdržani sprijeto 72 za, proti vzdržani preverimo 72. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto 73 za, proti vzdržani sprejeto 72. Kompromis 6 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti vzdržani, sprejeto. 75 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 76 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 77 za, proti vzdržani, sprejeto. 78 za, proti, zdržani, ekr, ali boste glasovali, dobro sprejeto 79 za, proti, zdržani, sprejeto 80 za, proti, zdržani, zavrnjeno. No, preverimo vseeno 80. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprijeto. Ne, to je bilo 80, sedaj pa 81 za, proti vzdržani, sprijeto. In sedaj še glasovanje o celotnem poročilu. Glasujmo. Uh, Konec glasovanja sprejeto, čestitke. Poročevalki. Zdaj pa še poročilo gospoda Dontana. Gre za predlog direktive o vzpostaviti skupnih pravil za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami. Okay. Uh, let's start with amendment 80. Začeli bomo s predlogom spremembe 82, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 83, 84, 86, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 85, za, vzdržani, proti, vzdržani, zavrnjen. 87, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 1 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 90 za, proti, vzdržani zavrnen. 23 za, proti, vzdržani sprejet. 91 za, proti, vzdržani zavrnen. 92 za, proti, vzdržani zavrnen. 93 za, proti, vzdržani sprejet. 24 za, proti, vzdržani sprejet vzdržani, sprejet, 94 za, proti, vzdržani, zavrnen, 25 za, proti. Bomo preverili začetek glasovanja. And it is uh, nearly closed. Not anyone is voting or just... Ali morda ne glasujete vsi, ste nekateri zapustili dvorano. Konec glasovanja sprejet. 95. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 26. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 96. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnen. Kompromis 2. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 28. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 3. Za proti, vzdržani sprejet. Kompromis 4, za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 5, za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 103, za, proti, vzdržani zavrnen. Predlog spremembe 32, za, proti, vzdržani sprejet. 104, za, proti, vzdržani sprejet. 105, za, proti, vzdržani zavrnen. 33 za, proti, vzdržani sprejet, kompromis 6 za, proti, vzdržani sprejet, 107 za, proti, vzdržani zavrnjen, 35 za, proti, vzdržani sprejet, 36 za, proti, vzdržani sprejet, 37 za, proti, vzdržani sprejet, 38 za, proti, vzdržani sprejet. Vzdržani, sprejet. 39 za, proti, vzdržani. ELS, predlog spremembe 39, sprejet. 40 za, proti, vzdržani, sprejet. Sem je zdelo, ampak nisem videla vaše roke. 108 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 46 za, proti, vzdržani, sprejet. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, sprejet. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 49 za, proti, ELS, za, proti, zavrnjen. 50 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 51 za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejet, 56 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 3 za, proti, vzdržani, sprejet, 57 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 4 za, proti, vzdržani, sprejet, 58 za, proti, vzdržani, sprejet, 58 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 59 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 60 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 61 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 62 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 63 za, proti, vzdržani, zavrnjen, predlog slovenbe 5 za, proti, vzdržani, sprejet, 6 za, proti, vzdržani, sprejet, potem pa kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejet. 73 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 14 za, proti. Kdo je proti? Sprejet. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejet. 16 za, proti proti vzdržani sprejet, 76 za proti vzdržani zavrnen sprejet, zavrnen seveda, 17 za proti vzdržani sprejet, 18 za proti vzdržani sprejet, 77 za proti vzdržani zavrnen, 19 za proti vzdržani kdo je proti. Bomo preverili predlog spremembe 19. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. 20 za, proti, vzdržani sprejet. 78 za, proti, vzdržani zavrnjen. 79 za, proti, vzdržani zavrnen, 21 za, proti, vzdržani sprejet, 80 za, proti, vzdržani zavrnen, 81 za, proti, vzdržani zavrnen. Zdaj pa še končno glasovanje, elektronsko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto smo končali. Zaključili smo z glasovanjem. Najlepša hvala za vaše glasovanje. Naslednja točka na dnevnem redu je skupno zasedanje z odborom Agri. Hall, Gre za predstavitev o novih metodah gojenja v drugi dvorani Jan 4Q1. Lep vikend vam želim.